S tem nadaljujemo plenarno zasedanje. Torej, na voljo je zapisnik včerajšnjega zasedanja. Ima kdo kako pripombo? Ne. Se pravi, da je zapisnik včerajšnjega dne sprejet. Po dnevnem redu sledi skupna razprava o evropskem semestru. E, in sicer poročilo gospe Foreda. all'onorevole Schwab. In prvi dobi besedo gospod Schwab. Prego. Prosim. No, jaz sem eh, očitno ravno tako presenečen.